Okay. Dear colleagues or dear friends or what... Spoštovani kolegi ali prijatelji, ponovno začenjamo z zasedanjem. Prosim vas, da si nataknete slušalke, kaj ti govorim v svoji materinščini in samo malo ljudi me bo razumelo. Er, en kafepausen her. Och vi ska försöka planera nu så att vi kan genomföra... Hvala lepa. Sedaj bomo postopali tako, da bomo prišli na tretji del plenarnega zasedanja. Delevali, delali bomo približno do 12.30 ali do 12.40, na to pa bomo zasedanje zaključili. Danes je zvečer. Se bomo še. Da bi slutar, so skavit koma fram od tvojega kurča. So. Imamo tudi nastop zbora, ki se ga bomo ogledali. ne smemo delati dlje kot do 13. ure. Veliko govornikov je predvidenih, ampak upam, da nam bo vseeno uspelo končati pravočasno. Prosim, da ste vsi kratki. Imamo 15 govornikov. Vsi bodo govorili približno pet minut. Skušal vas bom tudi klicati po imenih, ampak eh, imena ne vidim vedno, zato bom raje povedal številko mesta, na katerem sedite. Petsto deset je naslednji govornik. Vašega imena ne poznam. 510. Ne, očitno ne. Potem pa 239. Okay. Er ja. Tudi ne želite govoriti? Och jag frågar den som sitter på plats 198. Potem pa 98. Imate vprašanje? Izvolite. Good morning still. My... Dobro jutro, sem dr. Ivan Thompson, sem iz uh, afriško-karibskega omrežja, uh, uh, poslovnega omrežja. Uh, Sodelovala sem pri delavnici številka ena in želela sem se zahvaliti poročevalki, da je jasno povedala, kakšni so bili zaključki delovne skupine. Vseeno pa bi dodala k temu še nekaj točk. In uh, zanima me, ali bi moje predloge lahko vključili med zaključke. Šlo je za to, da bi uporabili poslovno dejavnost kot eh, pot za rešitev iz revščine, kot pot do finančne neodvisnosti. Mislim, da je potrebno, da ko podpiramo poslovne aktivnosti, moramo temu pomagati tudi z ustreznimi infrastrukturami, z eh, samostojnim delom, samostojnim razvojem. Če tega manjka, je to samo še neka druga oblika revščine, se pravi podjetja kot eh, pot do finančne neodvisnosti. Sama pomoč je nekaj, kar bi morali v zaključkih bolje podariti. Pa še nekaj sem želela dodati. Gre za pripombo kolega iz ekonomsko-socialnega odbora. Govoril je o zaključkih delovne skupine 3 v zvezi s točko 5. Predlagala je, da je potrebno izključiti besedo black, črna, s tem se ne strinjam. Namreč, če bi izpustili to besedo, bi predpostavljali, da so vse skupine mainstream. Eh, da niso noben poseben primer, ampak sama mislim, da tukaj gre za poseben primer. 53 držav je v Afriki in eh, redko kdaj vidimo kakšno belo družino, ki bi bila na posterih, ki govorijo o revščini.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 Euh, je voulais juste faire part à la commission. Hvala lepa. Delegation de jeunes euh, faisant. Sem euh, član delegacije mladih. Želel sem dodati predlog, ki ga nisem mogel podati včeraj na delovni skupini. predlagam, da Evropa razišče možnosti odprtja svojih meja za mlade ljudi, ki ne morejo sodelovati v programu Erasmus. Lahko bi imeli naprimer Evropsko službo prostovoljcev, ni nujno, da je to del cikla Erasmus. ampak glede na to, kako pomembno je, da lahko mladi sodelujo v tujih kulturah, mislim, da bi to bilo mladim veliko pomoč. Hvala lepa, sedaj pa dajem besedo evropskemu poslancu Belnardu. Excuse me, Mr. President. Je n'avais pas, pas compris que vous me donniez la parole. <laughs> Oprostite, gospod predsedujoči, nisem razumela, da meni dajete besedo. Ja, eh, menim, da je naša delovna skupina dobila največ eh, pripomb, eh, kar nas sicer veseli, istočasno pa se čutimo odgovorni za to, da nismo uspeli vsega vključiti v naše zaključke. Mislim, da se vsi strinjamo, če rečem, da je bila delavnica izredno bogata, zato je bilo težko strniti vse skupaj v dve strani. Na dve strani. Um, žal mi je, da o nekaterih predlogih nismo mogli dlje časa razpravljati. Nekatere točke so bile precej kontroverzne in zato je bilo težko te preliti v praktične predloge, ki bi lahko bili potem predmet soglasja. Sem uh, na levi te dvorane in sem nekako zadrževala določene predloge, ki bi bili preveč sporni skušala sem uh, vključiti. Pa sem tiste predloge, ki bi dobili veliko mero uh, soglasja. Nisem želela samo vključiti svoje lastne interese in pa to, kar je meni pri srcu. V določeni meri se, se, so se naše teme prekrivale s temami iz delovne skupine 1. Bistveno pa je, da je potrebno dodati, da, nis, da v zaključkih nismo dovolj jasno povdarili vprašanja evropskega socialnega modela, ki je bistvenega pomena, če govorimo o revščini. Pa še nekaj. Vprašanje listine človeka o človekovih svoboščinah in eh, o temeljih svoboščinah in o tem, kako tej listini vdihniti življenje. To bi lahko Evropski parlament eh, predstavil v obliki konkretnih predlogov, implementacija listine o temeljih svoboščinah in pa deklaracija o človekovih pravicah. Eh, to je ena izmed zadev, za katere si moramo zauzemati. Pa še nekaj sem želela omeniti v zvezi z uh, to razpravo o črni Afriki, o Black Africa. Zdelo se mi je pomembno, da izrazimo to specifično značilnost, problem ljudi, ki prihajajo iz podsaharske Afrike, če se izrazim sedaj na bolj politično korekten način. gre za to temnopolto skupnost, ki ima določene življenjske izkušnje, določena trpljenja in mislim, da smo s tem izrazom predstavili te ljudi. Sama sem predlagala ljud, eh, izraz ljudje v Črni Afriki, kar bi lahko bilo večjo podporo kot pa črna skupnost. To je nekako nek izoliran izraz. No, ne bom predolga, ehm, samo teh nekaj praktičnih vidikov, ki bi jih bilo potrebno še dodelati. Dobro, ostale so še neke podrobnosti, ampak eh, ko gre za to dotično obeseditev, lahko razmislimo, kako to drugače zapisati v končni verziji. Hvala lepa, sedaj pa John Good Charlie. Mislim, da sedi na desni strani dvorane. Mr. Charlie.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 Eh, v začetku ste govorili o revnih ljudeh, o ljudeh na robu družbe. Mi s temi ljudmi delamo, jih obiskujemo in zdi se nam, da se nič ni spremenilo. Vsi vaši predlogi so zgolj neke besede. Gre pa za ljudi, ki so v resničnih težavah in jim nihče ne pomaga. Ne razumem, tega, ko so ljudje morali celo življenje eh, plačevati eh, davke. In uh, so sedaj prepuščeni sami sebi. Mislim, da je potrebno se skupaj jasno povedati in potem stvari spremeniti. Ja, hvala lepa, pravi predsedujoči. Sedaj pa vprašanje o konferenci o soglasju. Gospod Binoji. Er ja, težko je, ker niti ne vem, eh, kje sedite. Aha, tam ste. Izvolite besedo. Um, dank zeer, uh, Ik zou, uh, iets rond, uh, Hvala lepa, gospod predsedujoči. Želim povedati nekaj o konferenci o soglasju, ki je potekala tik pred uh, premorom za kavo. Ali mi lahko kdo pojasni, zakaj je to srečanje 20 ljudi bilo imenovano konferenca o soglasju. To je znana metodologija te konference o soglasju. No, obstajajo variacije, ampak to, da 20 ljudi na hitro razmišlja o treh vprašanjih, ni konferenca o soglasju. Sam sem državljan, ki sodeluje v tej agori in uh, želel sem izraziti svoje nestrinjanje s tem, da to imenujemo konferenca o konsenzu in da to predstavljamo kot poročilo agore kot takšne. Poimenovanje konferenca o soglasju ne upravičuje celotnega koncepta konsenza, metode odprte koordinacije in upam, da rezultati te, te konference v soglasju ne bodo predstavljeni o rezultatih razprav Agore kot takšne. Eh, tudi ko sem bral ta tekst, se mi je zazdel eh, tendencionalen, zdi se mi to besedilo negativno. Berem uh, o mladih, ki več niso ki več ne želijo zaslu, poslušati svojih staršev in tako naprej. To bi lahko na lepši način povedali. Potem tudi priporočila 1 in 4. Zanima me, kakšni so dokazi, lahko, s katerimi lahko podkrepimo te izjave. Kot državljani jih ne morem podpreti. Oprostite, da sem bil tako negativen, ampak mislim, da je bilo to potrebno.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 Morda je tukaj še kakšna Gabriela, ne vem. Sem iz Evropske zveze za prostovoljstvo. Želela sem eh, govoriti v imenu naše organizacije. Kakor veste, je leto 2011 leto prostovoljstva in želela sem se zahvaliti zlasti vsem prostovoljcem, ki delujejo v vsej Evropski uniji in se borijo proti revščini in pa socialne, socialni izključenosti. Žele se vas povabiti, da sodelujete z nami, tako da bi postalo delo prostovoljcev bolj prepoznavno. Potrebno je tudi izboljšati infrastrukturo za organizacije, ki se ukvarjajo s prostovoljstvom. Brez teh organizacij bi bila situacija marsikoga v Evropi še slabša, zlasti tisti, ki živijo v revščini. Eh, torej, ehm, zahvaljujem se za vse sodelovanje. To je izboljšalo situacijo organizaciji eh, za prostovoljstvo in je me pomagalo pri boju proti revščini. Eh, torej, ko vas bom poklical, prosim, da pomahate, tako da bom vedel, kje ste. Dora Kasimiri se naslednji. Ali ste tukaj, Dora? Prosim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 Mi smo vzpostavili nek eh, center, kjer lahko namestimo otroke. Govorim o otrok, um, otrocih iz eh, bolnišnic. Eh, tudi sama. Torej, mislim, da je ta predlog uh, za otroke bil primeren glavni problem, s katerim se soočamo mi, je migracija. Sama sem bila prisotna na delavnici dve in smo dobro sodelovali, prisluhnili smo drug drugemu. Ehm, nekateri odzivi so bili pozitivni, ne pa vsi. Ehm, sodelovalo je tudi dokle, dekle iz Bolgarije, novinarka, ki je želela zapustiti Bolgarijo. ampak eh, je naletela na ovire na mejah. V Grčiji gradimo ovire na mejah in ta problem je res zelo resen. Predstavljajte si, da živite v čudovitem vrtu, imate veliko cvetja, počutite se svobodni. Tako sem se počutila jaz. v, v državi, kot je Grčija, obstajajo številni problemi. In eh, kako naj se ljudje tam počutijo, če jih ogroža nezakonito preseljevanje? Ne govorimo o ljudeh, ki pridejo v Grčijo z družino, ki pridejo delati, govorimo o ljudeh, ki se pretihotapijo čez mejo, In mi smo v tem čudovitem vrtu, pa se lahko vstopi vsak, ker ni ograje. In zanima me, ali se bo Evropska unija kadarkoli soočila s tem problemom Grčije. Vsak eh, dan letijo letala, preletajo naš čudovit vrt in Atene. V Evropi imamo vsi enake sanje, želimo solidarnost in želimo varnost. In uh, želimo človečnost in na ta aspekt pogosto pozabljamo na človečnost. Seveda v Grčiji obstaja tudi rasizem. Vendar pa rasizma ne bi bilo, če ne bi imeli toliko priseljencev. To sovraštvo se ustvarja tudi skozi korupcijo, ki obstaja v naši državi. No, seveda se dogaja to tudi druge, ampak Grčija ne, do, ne dobiva podpore Evropske unije. Nekaj se mora zgoditi v vseh državah, Franciji, Nemčiji, kjerkoli. Vse te države imajo svoje meje, svoje meje lahko nadzorujejo mi pa jih ne moremo nadzorovati. Ljudje se pretihotapijo in tega ne maramo, nihče tega ne mara v svoji državi. Predstavljajte si, kako nam je. Celo na univerzah imamo nezakonite priseljence. Mi sami več ne razumemo, kaj se dogaja. obupani smo. Ne moremo si več zapustiti naših domov. No, sedaj pa to brgarsko dekle, ki, ki sem jo omenila na začetku. Eh, seveda jo razumemo, ampak potrebno je ukrepati glede vseh teh ljudi. To ni samo gospodarski problem, to je socialni problem. obstajajo države, kjer eh, ta humani vidik preprosto izginja in s tem ne moremo živeti in uh, upamo, da bomo končno dobili pomoč in pa upanje. Uh, gospod ali gospa Vindignog, ki je predsedoval ali predsedovala konferencijo soglasijo. Aha, gospod je. Eh, eh, no, bom spregovoril. Eh, namreč mislim, da bi jih udeleženci konference o soglasju, da bi udeleženci konference o soglasju lahko biti lahko bili užaljeni spričo tega, kar so slišali. Naj vam povem, da sem sam da sam sodelujem že dolgo časa in naj povem nekaj o tem, kako pripravljamo naše delo. To je pravilni način, eh, kako pripraviti konferenco o soglasju. Morda nekateri osnutki niso točno takšni, kot bi morali biti, ampak to so pač zaključki skupine ljudi, zaključki njihovih razprav. To delo temelji na izkušnjah resničnih ljudi. Veliko ljudi živi tukaj v Bruslju. In tukaj gre za razmišljanja o izkušnjah ljudi z revščino. Gre za nek prispevek k našemu delu, ki ga je potrebno kot takšnega tudi spoštovati. Hillary Bloom one or two issues i want to raise nekaj točk bi želela izpostaviti. Žal mi je, če sem najbolj neotesana oseba tukaj, ampak tudi zato je potreben uh, pogum. Nekaj sem želela povedati, odgovoriti Justinu Parsingsu. Nisem razumela, kaj je menila prva skupina, ko je govorila o regulaciji bank. No, banke so nekoliko regulirane, posojevalci denarja pa ne. In želela sem, da bi dobili strogo vseevropsko regulacijo, ki bi uh, urejevala položaj tih posojevalcev denarjev. No, tukaj pri tej konferenci se mi je zdelo, da govorimo s prevrženim. Ja, vsi si lahko predstavljamo, kako je, če si reven, vsi vemo, kaj je revščina. Ampak mislim, da nismo upoštevali vseh vidikov. Namreč vsi izmed nas imamo vedno bolj desne vlade, ki omejujejo pomoč revnim In mi lahko pridemo sem, lahko smo prepričani, da imamo eh, pravi odnos in da sočustvujemo z revnimi, ampak potrebno je vedeti, da so to demokratično izvoljene vlade in da večina prebivalcev se z nami verjetno ne strinja in imajo. Um, stroga stališča do revnih in mislijo, da so si ljudje sami krivi, če so revni. Naprimer, če govorimo o problemih velikih družin, bodo številni ljudje rekli, ne morete imeti otrok, če si jih ne morete privoščiti. Tega ne pravim sama, ampak uh, govorim o tem, da večini ljudi. Večina oziroma veliko ljudi tako misli. Pa še nekaj ni bilo omenjeno. Nihče ni omenil revščine, ki jo povzročijo ljudje sami vem, da sedaj zvenim kot Margaret Thatcher. Ne moremo ignorirati problemov drog in alkohola. Veliko je otrok, se, ki so otroci staršev odvisnikov in te se preprosto pusti na cedilu in potem se seveda znajdejo spet v tem krogu revščine in nihče ni tega omenil. Namesto, da govorimo, da potrebno je govoriti o problemu žensk in tako naprej, te probleme poznamo. Pa še nekaj. Veliko je bilo pozivov za več raziskav. Ne potrebujemo več raziskav. Dobro, lahko bi izboljšali naše razumevanje, ampak ali s tem pomagamo revnim, vemo, da govorimo o ukrepih, ki bi naj pomagali ljudem in da se moramo osredotočiti na to pomoč. In še daj še eh, ta seznam pritožb glede teh eh, sestankov. Govorili smo o tem, da je potrebno eh, ljudi klicati po imenih in ne po številkah. Dobro bi bilo, če bi imeli seznam udeležencev, če želite, da bi se ljudje med seboj povezali, potem bi bilo koristno, če bi imeli takšne sezname. Prav tako me zanima, kako vam je uspelo dobiti toliko belih obrazov v Evropi na zasedanju, kakršno je današnje. Kje so ljudje, ki prihajajo iz etničnih manjšin? Presen, presenetljivo malo jih je in tudi o tem problemu je potrebno govoriti. Želim slišati ljudi, ki so neposredno uvedeni na licu mesta, na lokalnih organizacijah, so člani teh organizacij, ne pa samo tiste, ki sedijo na vrhu in zrejo navzdol. Sedaj bom pa postala resnično neprijetna. Koliko je to zasedanje stalo? Verjetno 300 tisoč evrov ali je kakšnemu revežu sedaj bolje, ker smo se mi tukaj sestali, ne, dvomim. Morda to menite vi, ampak eh, jaz mislim drugače. In kaj, kako se je ljudem posvetilo, da strežejo šampanjice na srečanju, ki se govori o revščini? V Združenem kraljestvu govorimo o ljudeh, ki delajo tukaj kot o eh, prašičih pri koritu. In uh, sama resnično mislim tako, ampak s tem sem postala tudi sama prašič pri kor, uh, koritu. Uh, ne potrebujem tako dobre hrane, lahko bi imeli. Uh, enostavno kosilo, uh, enostavn uh, uh, zajtrk, lahko bi imeli lečo za večerjo. Kaj je sploh narobe z nami? Ali je tu kdo reven in potrebuje takšno subvencionirano uh, hrano? Uh, In uh, nekdo je rekel, to je pač običajen standard Evropskega parlamenta, ampak imejmo boljši standard. Ne želim živeti tako, kot oni živijo in ne želim jemati davko, ki jih morajo plačevati reveži, zato da bi imela, imelo to, da je ta dejavnost subvencionirana. To je ogabno. In kaj bi morali narediti na mesto? da samo govorimo o tem, lahko izpraznimo te nepotrebne torbe. Pustila bom to uh, ob vhodu v dvorano in želim, da ljudje prispevajo denar za revne. Vsi smo dobili prispevke, ki so bolj. Uh, ki so več kot potrebujemo in uh, to, da smo se odeležili konference o revščini, še ni dovolj. Pustila bom to torbo ob vhodu, prosim, da vsi pustijo svoj prispevek, organizatorji pa naj naslednjič vse skupaj organizirajo na bolj razumen način. Hvala lepa. Hvala lepa. Zagotovim vam lahko, da smo slišali nekaj močnih prispevkov. Hvala lepa za to, kar ste povedali. Zdaj pa dajem besedo Francu Volcmajerju. Franc. Ja, nach diesem Wort Petra. Hvala lepa. Tukaj sem. No, potem, kar smo slišali, ni prav lahko vrniti se k temi, za katero mislim, da smo v prvi delovni skupini kar večkrat uh, kar smo večkrat omenjali, gre za pomen socialnih storitev in pa zdravstvenih storitev. Te storitve so vedno bolj potrebne. Poznamo problematiko, ki je s tem povezana. Poznamo problematiko ljudi, ki potrebujejo pomoč. Tisti, ki dobivajo pomoč, veliko krat eh, potrebujejo tudi socialno-zdravstvene storitve. In to postaja gonilo zaposlovanja v skupnosti, ki je usmerjena k profitu, k dobičku. Veliko v teh storitev je opravljanih v javnih službah. In do njih naj bi imeli dostop tisti, ki imajo s tem tudi težave. Pri nas zagotavljamo take storitve kot neke v okviru zveze, ki je namenjena zlasti starejšim, tudi ženskam. Ženske so tiste, ki v družinah veliko krat izvajajo storitve oskrbe in zato bi morale biti tudi uslužno plačane. Že pred krizo so bile v določenih segmentih eh, delovne možnosti zelo slabo urejene delovni pogoji so bili slabi, delovni pritisk je bil visok. Zdaj pa se poskušajo razrešiti proračunski problemi z varčevanjem ravno na tem področju. Okvarjamo se z vedno bolj perečo problematiko. Po eni strani imamo večje probleme, po drugi strani pa manjša finančna sredstva, ki so na voljo za razreševanje teh problemov. Isto velja tudi za razreševanje težav žensk, ki v družinah skrbijo za oskrbo. Jaz bi rad, da se v končnem poročilu zapišajo določene dodatne stvari. Prva se nanaša na direktivo o storitvah, Evropsko direktivo o storitvah. Mislim, da je treba jasno povedati, da je treba storitve zagotoviti v ustreznem okviru. In drugič, prepričan sem, da to vrstne storitve, storitve skrbe v takem gospodarskem modelu, ki ga želimo, da so bistvenega pomena. Povedal sem, da so celo godnilo vzpostavljanja novih delovnih mest. Ampak v tisto, o čemer smo govorili včeraj, se mora izraziti tudi v obliki politik nek politik, ki govori o tem, o kakšnem svetu živimo živeti v bodoče. Zato menim, je treba izvesti temeljito analizo. Evropski parlament mora o tem spregovoriti tudi z Evropsko komisijo. Menim, da je treba dati na voljo sredstva iz strukturnih skladov, zato da bodo socialne in zdravstvene storitve upravljene v družinah ustrezno priznane. Hvala lepa, Dimitros Stamolis. Hvala lepa, potem pa Kinga Biela. Hello, here, left, here, left, here. Um, uh, Hvala lepa, gospod predsednik. Jaz prihajam iz Poljske, zato bom govorila o polščini. Oh, uh, Dobro dan vsem skupaj. Jaz prihajam iz uh, fundacije SOS življenja, ki je del Evropske solidarnosti za človekove pravice. Rada bi povdarjala nekatere stvari povezane s konferenco o soglasju. Razumem, da niste specialisti oziroma da mi vsi nismo specialisti za področje, ki ga je konfer ta konferenca obravnavala. Zato bi rada dala nekaj informacij o novih tehnologijah, če lahko. Prav tako bi vas prosila, da vključite v besedilo dejstvo, da nove tehnologije, da nova orodja oziroma naprave, s katerimi imajo določeni ljudje težave, da jih je treba prilagoditi potrebam teh ljudi. Isto velja tudi za uporabniške priročnike. Kako pogosto sami preberete te priročnike? Priročniki zagotovo niso napisani za običajne ljudi, temveč za specialiste informatike, za inženirje. Pomisliti je treba na to, kako združiti zna, znanje o psihologiji in pa tehnološko, inženjersko znanje. Mislim, da ne bi smeli ljudi učiti, da razumejo ta tehnološki žargon, temveč je treba poenostaviti priročnike, prav tako je inženirje treba naučiti, da bodo zasnovali človeku prijazne naprave, na človeka usmerjene naprave, tako da bodo naprave lahko uporabljali intuitivno. Isto velja tudi za nove naprave za komuniciranje, ki naj bi olajšali naše življenje v 21. stoletju. Mogoče so bili uporabniški priročniki zanimivi v 20. stoletju, za 21. stoletje pa to zagotovo ne velja. No, jaz nisem bila na prejšnjih konferencah, Zato bi vas rada prosila za bodočnost in sicer naslednje. Mogoče bi nam lahko posredovali povzetke izvedenih okrepov, kaj je bilo izvedeno, kaj je bilo doseženo, kaj se izvaja in kaj se pripravlja. Nikoli namreč nisem slišala, na tej konferenci, kaj ste storili s klepi predhodnih konferenc. Ne bi rada šla z občutkom, da se ta socialna posvetovanja odvijajo zato, ker naj bi se. Rada bi slišala, da resnično želite prisluhniti evropskim državljanom. Hvala lepa. Seveda lahko izrazite svoje stališče vendar pa imamo zdaj kar nekaj težav s tem. Težave imamo s časom oziroma enostavno ne moremo prisluhniti vsem. Mogoče ni treba, da poveste prav vse, kar imate na umu. Prosim vas, da ste kratki, sicer bomo morali po petih minutah s tem zaključiti. Eva Rosenberg je naslednja. Eva Rosenberg, ja, prosim. Thank you, Chair. Hvala lepa. Pripombo bi imela glede tretje delovne skupine. In sicer, rada bi prosila, da priznate povezavo med revščino in pa pretirano potrošnjo. Tega danes nismo slišali omenjenega. Menim, da obstaja celo strukturna raven, ki je s tem povezana. Nismo danes slišali omenjenega pohlepa in pa pretirane potrošnje. Zato bi rada, da zagotovite vrednosti vzajemnosti in pa vedno večje konkurenčnosti oziroma tekmovanja. Hvala lepa. Potem pa Mozes, mislim, da sem prav povedal priimek. Hvala lepa. Povedal bi nekaj o kazalnikih. V tretji delovni skupini smo sogovorili o tem, kjer pa me ni bilo, ker sem bil na neki drugi. Za namene boja proti revščini moramo izvajati letno oceno. Zato potrebujemo vrsto kazalnikov. S tem se strinjam. Vendar pa bi jaz zahteval več. Ali pa po drugi strani lahko zahtevamo manj, lahko gremo nazaj. Kaj to pomeni? Mnogi so govorili o izredni revščini, o tveganju revščine in podobnem. Kako pa merimo revščino. Ekstremna revščina, absolutna revščina, absolutna revščina, ja, to poznamo. Absolutna revščina pomeni, da revni nimajo nič. Ampak, če želimo poznati politike, če želimo vedeti, kakšne politike potrebujemo za boj proti takšni revščini, potem potrebujemo več informacij. Naj dam definicijo OZN. Gre za 2 dolarja na dan. Ampak to ne velja za Evropo. Za Evropo pomeni 60 odstotkov ekvaliziranega dohodka tvegan revščino. Tukaj imamo 40 odstotni prak, pa 50 odstotni prak v drugem primeru. Kje smo torej? celo vrsto akademskih knjig lahko naštem, ki govorijo o tem. Nekateri govorijo 50-50, nekateri govorijo o deležu 40, ampak mislim, da moramo natančno vedeti, o čem govorimo. Naj dam primer. Naša vlada, ko govorimo o revščini, naša vlada pravi, jah, sej ne govorite o revščini, govorite o tveganju za nastanek revščine. Zakaj torej ta beseda tveganje revščine? mislim, da jo moramo prečrtati v tem našem besedilu. Če govorimo samo o enem kazalniku, potem nikakor ne moremo v celoti razumeti stanja. Če uporabljamo dva kazalnika, recimo kazalnik razpoložljivosti oziroma pomankanja, govori o tem, česa ljudje nimajo. Če nam manjka štiri od desetih stvari, smo že revni. To pove ta kazalnik. Evropska komisija zdaj pripravlja različne študije. Študije o tem, kako vključiti proračunske standarde. O tem, kaj povprečna družina potrebuje. Mislim, da bi morali pravčiti več kot to. Naj povem nekaj še o sklepih konference o soglasju. Tam je med drugim napisano, da naj bi se osredotočali na stroške, se pravi na življenjske stroške pri starejših je gotovo bolje, da upoštevamo specifične življenjske stroške v okviru košarice, ki bo prilagojena ravno tem starejšim. Hvala lepa. Zdaj pa bom naredil tako. Natanko, natanko 30 minut imamo še na voljo. Zato bom dal možnost mojim kolegom, ki sedijo tukaj poleg mene, da se odzovejo. Začel bom eh, po drugem vrstnem redu, kot je napovedano. Najprej bom dal besedo gospe Leili Kurki, na to gospodu Reuterju in na to gospe Dura. Če bomo uh, prekoračili čas, ki nam je na voljo, lahko nekoliko to potoleriramo, ampak sicer pa moramo kmalo zaključiti. Najprej dajem besedo gospe Leili Kurki, predsednici strokovne skupine za zaposlovanje, socialne zadeve in državljanstvo v Evropskem ekonomsko-socialnem odboru. Hvala lepa, gospod predsedujoči, gospe in gospodje. Najlepša hvala za to, da ste me povabili na to agoro in da lahko spregovorim v imenu Evropskega ekonomsko-socialnega odbora. Hvala tudi gospe Dura in gospodu Rovčeku. Sem pa bi rada čestitala za organizacijo Agore. Mislim, da smo slišali jasno zavezanost vseh udeležencev, da moramo poiskati rešitve na probleme revščine, ki še zmeraj prizadevajo več kot 100 milijonov ljudi v Evropi. Boj proti revščini je v prvi vrsti odgovornost držav članic, vendar je pri tem tudi razsežnost Evropske unije zelo pomembna. Novi evropski cilji in pa pristopi so omogočili večjo učinkovitost nacionalnih politik in pri tem bomo mi še naprej pomagali. Treba je prepoznati dolgoročno uh, pomembnost socialnih uh, izzivov učinkovito ukrepanje na ravni Evropske unije ni možno brez močne politične zavezanosti in vodstva in brez soglasja med državami članicami o tem, kako naprej. Ta dogodek je bil zelo uspešen. Govorili smo ne samo o problemih revščine in socialne izključenosti, ki izhaja iz krize, govorili smo tudi o dejstvu, da te stvari ne zadevajo samo posameznih vlad, temveč prav vsakega državljana. Večina vlad znižuje proračune namenjene socialnim politikam. Glede na to se bo socialna kriza še dolgo nadaljevala. To lahko pomeni tudi resno grožnjo evropskemu socialnemu modelu in pa ciljem socialne tržne ekonomije, ki je predstavljena v strategiji Evropa 2020. Zato potrebujemo hitro in nujno ukrepanje. Osredotočiti se moramo na izvajanje aktivne strategije vključevanja. Ta kombinira različne scheme primerne minimalne plače z dostopom do vključujočega trga dela in pa kakovostnih storitev za vse. Naj povdarim še to, da je treba politike povezati z ustrezno finančno podporo. Vlade vedno bolj varčujejo. Evropa zato mora zagotoviti proračun za prioritetna področja v svoji socialni politiki. Naš odbor je v zadnjih letih veliko delal na področju revščine in socialne izključenosti. Zato smo imenovali posebno skupino. Prav tako ta skupina sodeluje pri omreženju z drugimi institucijami Evropske unije in civilne družbe. Evropsko leto solidarnosti oziroma Evropsko leto prostovoljnosti je treba nadaljevati v nadaljem delu prihodnosti. Do sedaj izvedeni ukrepi so povečali zavedanost oziroma zavedanje o kompleksnosti vprašanja revščine. Zdi se, da imamo vsaj politično zavezo za to. Mnoge teme so povezane z revščino na našem dnevnem redu za leto 2011. Tudi mi bomo sodelovali v mnogih pobudah v okviru strategije Evropa 2020. Mačarsko predsedstvo je že predlagalo in zahtevalo določene zanimive programe in mnenja, zlasti na področju družinske politike Rimo, eh, Romov. Tudi mi bomo izdali lastne pobude in lastna mnenja, zlasti o horizontalnih socialnih vprašanjih, brezdomcih, krizi in tako naprej. Rada bi povedala, da naš odbor predstavlja participatorno demokracijo. Glede na to je Evropski ekonomsko-socialni odbor vreden partner pri pobudah, ki so namenjene premoščanju vrzeli med institucijami in pa splošno javnostjo. Hvala lepa Evropskemu parlamentu za to, da nas je povabil na to pomembno zasedanje Agore. Hvala tudi vam za pozornost pozdravljam nadaljevanje našega učinkovitega sodelovanja. Hvala lepa, Leila, za ta kratek prispevek. Zagotovo imate vi v Evropskem socialno, ekonomsko-socialnem odboru mnogo izkušenj s socialnimi vprašanji. Working? Yes. Stefan, you put a lot of pressure on me and say... Stefan, kar velik je pritisk, ki je zdaj na meni. Jaz ne bom prav kratek, želim pa prispevati k socialni platformi. Socialna platforma ni del evropskih institucij, je pa institucija v nekem pomenu. Smo namreč reprezentativni organ socialnih nevladnih organizacij. Imamo 43 članov H Caritas Focase, eh, Ferenc for Mental Health Europe, Arete Camon, Solidar, to je moja organizacija, INA, Evropski ženski lobi in tudi druge organizacije. Ne morem našteti vseh, za vse pa lahko rečem, da sem vesel, da ste danes tukaj. Veliko je že bilo povedanega, veliko je bilo začudenja izraženega. Ne bom rekel, da je to populizem, ampak mislim, da moramo vedeti, kje smo. Smo v Evropskem parlamentu in to je rezultat dolgih bojev, ki smo jih bojevali. Jaz sem tukaj že na tretji gori, bil sem na prvi in na drugi. Z novim zakonodajnim ustrojem vem, da takoj, ko bo Izabel lahko povedala nekaj in ko je povedala o Agori eh, na radio, je povedala, da bo sodelovala pri Agori. Ta proces se bo zagotovo nadaljeval. Zakaj? Namen tega procesa ni, da bi tekmovali med institucijami. Namen ni, da bi pod vprašaj postavili legitimnost parlamentarcev. Seveda bi jo, če bi parlamentarci delovali narobe. Vaši kolegi morajo razumeti, da so zamudili priložnost, ker jih ni tukaj. Priložnost, da se pogovorijo z državljani, zakaj naj bi državljani glasovali za Evropski parlament. In če pogledamo statistične podatke. Odeležba na volitvah v Evropi je povprečno 40 odstotkov, ampak če pogledamo določene revne države, tam ljudje sploh ne gredo na volitve, zato ker menijo, da se ne splača, in da se nič ne spremeni, če volijo. Izabela, Libora, Marija Kristina, vse tiste, ki ste danes tukaj, prosim, da sporočilo Agore prenesete tudi drugim parlamentarcem. Mi ne bomo govorili v vašem imenu, tega ne moremo. Želimo pa, da vsi razumete, kaj pomeni civilni dialog. Debatske. Včeraj in danes smo slišali tudi, kak je političen namen parlamenta. Tukaj zmeraj poslušamo o socialni politiki v držav članic. Po eni strani je to pristojno držav članic, po drugi strani pa vidimo, da je seznam zelo dolg. Ne gre samo za to evropsko leto, ne gre samo za boj proti revščini, gre za več. Da vam bom primere. Od kolegov sem slišal nekaj o socialnih storitvah. Um, splošnega pomena. To je vključeno v eno poličilo. Prav tako je vprašanje revščine vključeno v eno od parlamentarnih eh, poročil. Potem enotno dovoljenje, sezonski delavci, to je na dnevnem redu Evropskega parlamenta. Naj omenim tudi poročilo Polimate. Kaj ima to opraviti z revščino? To poročilo se med drugim nanaša tudi na posledice krize. Kriza naj bi bila rezultat špekulacij in ne nadzora finančnih trgov. Zato je Polimatovo poročilo zelo pomembno, kajti da lahko signal, da se evropske institucije zavedajo glavnih problemov. Naj povem še, kaj je po mojem mnenju glavno vprašanje. Prvo glavno vprašanje in glavn problem je vprašanje solidarnosti, ne dobrodelnosti, temveč solidarnosti. Solidarnost je zadeva, ki temelji na pravicah. Veliko vprašanje pa je, kako organizirati sistem solidarnosti znotraj držav članic na evropski ravni in tudi po vsem svetu. To je pomembno vprašanje. Potem naslednje pomembno vprašanje je vprašanje enakosti. Neenakost se v Evropski uniji povečuje. Bogati postajajo bogatejši, revni pa revnejši. Tisti, ki so na sredini, pa se pomikajo bolj proti revnim plastem. Obstaja tudi pojav v državah članicah o revnih zaposlenih. Ljudje sicer imajo delovno mesto, so pa vendarle revni in potrebujejo socialne transfere. Ljudje zaslužijo vedno manj. To postavlja pod vprašanje tudi socialni dialog. Mnoge storitve se izvajajo od zunaj, tako imenovani outsourcing, in na to sindikati nimajo vpliva. Na koncu ne omenim še vprašanje, kako lahko dosežemo te zadane cilje, kako lahko resnično se bojim, borimo proti revščini. Ne omenim deveti člen Lizbonske pogodbe tam imamo socialne zaveze, imamo platformo za socialno enakost, imamo ustrezne zakonodajne akte. Ko pa gre za delo znotraj institucij, to pa je treba izboljšati. Naj povem tudi, da smo mi lobistična organizacija, hkrati pa smo tudi organizacija, ki skrbi za socialne zadeve. Mi kot socialni kot socialna institucija oziroma institucije, ki zastopajo socialne nevladne organizacije, ne samo zagotavljamo socialne storitve, temveč pravimo tudi, da je treba stopiti iz naših okvirjev. Poglejmo na druge dele sveta, poglejmo v Brazilijo, v druge območje, kjer je revnih na 30 oziroma 30 milijonov ljudi in še več. Poglejmo, kako lahko dosežemo napredek pri tem našem programu. Prvič, povečati moramo socialno dimenzijo v okviru strategije 2020. Tukaj gre zmeraj za boj med socialnimi in pa tržnimi silami znotraj komisije in pa sicer drugih evropskih institucij. Drugič, potrebujemo konkretna dejanja, konkretne okrepe, konkretne in merljive politike socialne nevladne organizacije in tisti, ki imajo izkušnje z revščino, vedo, kaj pomeni konkretnost. Potem potrebujemo ustrezno finančno podporo. Evropski socialni sklad ni tukaj samo zato, da bi državam članicam pomagal skriti to, da niso dovolj strokovne in uspešne pri svojem delu. Evropski socialni sklad, evropski strukturni skladi Ti bi morali dati strukturno, finančno podporo za preprečevanje revščine. Prav tako se moramo osredotočiti na različne faze revščine. Včasih je težko o tem govoriti na takem zasedanju, ampak dobro je bilo, da smo slišali tudi o revščini v družinah, ki imajo veliko um, otrok, o tistih, ki živijo v podeželjskih območjih. Vedeti moramo, da revščina nima samo enega obraza, temveč jih ima več. EAPN je pri tem izjemno močen. Ta naša članska organizacija se ukvarja s tistimi, ki živijo v ekstremni revščini. Mi smo tu zato, da z vami sodelujemo in zato potrebujemo vaše povratne informacije. Nekateri so tudi rekli danes, da tukaj vidijo samo bele obraze. Ja, res je, vendar se zavedamo tudi tistega drugega dela. In potem, kar se tiče izvedbe politik, ko gre za države članice. Strani socialne platforme lahko rečem, da smo se že dolgo pogovarjali o tem, ali potrebujemo socialne platforme v vseh državah članicah. Po mojem mnenju, da. Zaradi tega, ker bi organizirana socialnih platform v državah članicah prinesla tudi raznovrstnost, pokazala bi tudi, da potrebujemo civilni dialog in socialni dialog in to bi izboljšalo svet. Najmo zaključim z besedami Stefana Esela, mladostnika, ki je star 93 let in ki je pred kratkim mm, izdal knjigo Andy Nevu. Ko gre za revščino, moramo ostati taki kot ta naš 93-letni mladostnik. Stort, tak, preden dam besedo naslednjemu, bi rad povedal še naslednje. Sedimo v veliki dvorani, ampak se eh, pogovarjamo. Smo v dvorani, ki se uporablja le za plenarna zasedanja. In to ima tudi simboličen pomen. Simboličen pomen, kajti Evropski parlament nam je posodil to dvorano za to tako zelo pomembno zasedanje. To se mi zdi zelo pomembno, da lahko uporabljamo najboljšo dvorano, ki obstaja v Evropskem parlamentu. Je. Sedaj pa ima besedo Izabel. Potem pa bomo nadaljevali. No, razumela sem, da je sedaj beseda moja. No, zaključili smo z delom, ki je trajalo dva dneva in pol. Po pravici povedano sem slišala veliko dobrih idej in gre za res zelo obsežno temo, ki smo jo osvetlili iz različnih vedikov. Želeli smo organizirati agoro, ki bi bila sestavljena iz treh delov, namreč Svoj prispevek naj bi dali poslanci, danes jih je tukaj res eh, zelo malo, včeraj v delavnicah je bilo prisotnih več poslancev, ampak za res tisti, ki smo tukaj, si izjemno prizadevamo. Potem smo želeli, da sodelujejo nevladne organizacije, nevladne organizacije so se zelo dobro odzvale in pa BVSA, ki je tukaj uh, kontaktna točka, poleg tega pa smo želeli vključiti tudi državljane, državljane, ki uh, so seveda tisti, na katere se pravzaprav obračamo z takšnimi razpravami. Torej, odbor za ekonomske in socialne zadeve, poslanci in pa državljani. To se nam je zdela najboljša sestava za to agoro. Na ta način mislim, da smo slišali mnenja vseh. Slišali smo nekaj zelo konkretnih predlogov, tukaj mislim recimo na pristojbine eh, za mobilne telefone. Potem smo slišali tudi bolj abstraktne ideje, kot recimo tisto, kar nas vse skupaj jezi, eh, recimo kako vrednotimo gospodarstvo v primerjavi z eh, socialo in tako naprej. Eh, potem smo govorili o minimalni plači, o strategiji 2020, nekateri so podali tudi priporočila, govorili so o resolucijah, o katerih glasuje tudi Evropski parlament, številne resolucije so dobre, druge spet ne. Ampak vprašati se moramo, kakšno težo sploh pripisujemo tem resolucijam za delom na tem področju, moramo potem nadaljevati, ne da zgolj podpisujemo resolucije. Gospod Ruček in jaz sama sva imela odgovornost, da zaključke te agore posredujeva naprej konferenci predsednikov, eh, odborom, predsedniku Evropskega parlamenta. Storila bova vse, kar je v najni moči, da podava oziroma da predsednik Evropskega parlamenta, konferenco predsednikov in predsednika odborov seznani vas s tem, kaj se je zgodilo pri tej agari, kaj smo dosegli, česa nismo dosegli in tako naprej. Veliko stvari se ne da doseči niti v državah članicah in nemogočega ne moremo doseči tukaj. V zaključek pa še tole. Poljska predstavnica je vprašala, s čim se je ukvarjala prejšnja Agora in ali je obradila kakšne sadove. Ja, prejšnja se je ukvarjala z podnebnimi spremembami. Pred tremi leti so bile podnebne spremembe nekaj teoretičnega, sedaj pa je to vprašanje, aktualno vprašanje, s katerim se ukvarjajo evropske inštitucije, Evropska komisija, Evropski parlament, Evropski svet. In to lahko seveda pozdravimo. Ne morem sedaj vrednotiti dela prejšnje Agore, ampak eh, prišlo je do političnega premika. Vprašanje izjemne revščine in različnih obrazov revščine, o katerih eh, smo govorili danes, je prav tako pomembno vprašanje in postati mora politično vprašanje, tako kot podnebne spremembe. S tem se morajo ukvarjati države članice, Evropska komisija in Evropski parlament in mislim, da bo naša Agora k temu vsekakor prispevala. Uh, uh, Mislim, da nihče ne more dvomiti o vaših prizadevanjih. Sedaj pa Libor. Najlepša hvala. Naj se vam zahvalim vsem, pa naj ste predstavniki civilne družbe ali pa predstavniki naših državljanov. V Evropskem parlamentu, kot sem že omenil, smo izvoljeni predstavniki 27 držav članic. Predstavljamo 500 milijonov državljanov. V zadnjih dveh dnevih seveda nismo mogli rešiti problema revščine. Tega ne moremo storiti sami. Evropska komisija tega ne more storiti sama in tudi Evropski svet tega ne more storiti sam. Sodelovati moramo. To izhaja tudi iz vaših priporočil in sicer na vseh ravneh, v vseh državah članicah in eh, pri vseh temah. Torej, zato si moramo prizadevati na ravni Evropske unije in v prihodnosti bomo ukrepili Lizbonsko pogodbo in poglobili sodelovanje med eh, Evropskim parlamentom, Evropsko komisijo in odborom za ekonomske in socialne zadeve. Kot ste omenili, moramo ukrepiti tudi sodelovanje med Evropo in inštitucijami ter državami članicami. Ja, živimo v Evropski uniji, ampak številni vidiki gospodarske politike, socialne politike in drugih politik, ki so povezane z revščino, so v pristojnosti držav članic, torej spadajo v okvir načela subsidijarnosti. Določene zadeve so celo v pristojnosti regije, odvisno od organizacije posamezne države članice, torej ukrepiti moramo sodelovanje na evropski ravni in sodelovanje evropske ravni z državami, regijami, državljani, sodelovati moramo veliko tesneje. Tukaj govorimo o javnem sektorju, zasebnem sektorju in seveda o organizirani civilni družbi. Mislim pa seveda tudi na prostovoljce. Torej, nobeno naključeni, da je Evropska komisija razglasila leto 2011 za leto prostovoljstva. Kaj ti? Torej, skoraj 100 milijonov ljudi je v Evropi, ki se ukvarjajo z prostovoljnim delom, neplačanim prostovoljnim delom, pa naj bo to na področju izobraževanja, na področju boja proti revščini ali pa na katerem drugem področju in v Evropskem parlamentu bomo poskušali okrepiti ta vidik. Najlepša hvala za vaša priporočila. Nimamo res dovolj časa, da bi se poglabljali v vsako priporočilo posebej, ampak za nas je pomembno, kar je omenila že Izabel. In sicer, da bomo ta priporočila posredovali predsedstvu Evropskega parlamenta, vodjem vseh poslanskih skupin v Evropskem parlamentu, odborom, ki se ukvarjajo z finančnimi, gospodarskimi zadevami ali pa socialnimi zadevami, ki se ukvarja z izobraževanjem, kulturo, enakostjo in tako naprej. Torej, vaš prispevek je zares zelo dragocen. Naj omenim samo nekaj izmed teh priporočil. Evropa 2020, omenili ste to strategijo in mislim, da je zelo pomembno, da na ravni Evropskega parlamenta poskrbimo za bolj koherentno strukturo uh, za obravnavo strategije 2020. Strategijo je potrebno obravnavati na bolj koordiniran način. Poleg tega ste priporočili tudi, mislim, da je to mnenje nas vseh, da se moramo sredotočiti na gospodarske vprašanja, ampak ne samo na gospodarske vprašanja potrebujemo močnejši, močnejšo zakonodajo na področju finančnega nadzora, potrebujemo proračun, ampak pri tem nikakor ne smemo pozabiti na socialno dimenzijo. Pravilno ste povedali v svojih priporočilih, živimo v Evropi, Evropa temeli na socialnem modelu in ta model se morda razlikuje v posameznih državah članicah, vendar pa imamo v celotni Evropski uniji določene pravice, ki so vključene tudi v listino o temeljnih človekovih pravicah in v primerjavi z Severno Ameriko ali pa Vzhodno Azijo imamo torej socialno dimenzijo. Potem ste govorili tudi o strukturnem skladu, o socialnem skladu. Letos in pa prihodnje leto bomo imeli razpravo o finančni perspektivi. Finančni perspektivi za leto oziroma za obdobje 2014 do 2020. Zelo pomembno je, da vaše ideje podpremo tudi z več finančnimi sredstvi. Izkoristiti je potrebno sredstva strukturnega sklada, uporabiti je potrebno Evropski socialni sklad za okrepitev eh, teh vidikov, ki ste jih omenili. Tudi za boj proti revščini je potrebno uporabiti ta sredstva, kajti pravilno ste dejali, da je raven revščine v zadnjih treh eh, letih narastla v industrializiranem svetu. Torej, še enkrat najlepša hvala za vaše prispevke in obljubljam vam, da na njih ne bomo pozabili Evropska komisija in Evropski svet, pa vam zagotavljam, boste z velikim zanimanjem prisluhnili temu, kar ste tukaj počeli in z velikim zanimanjem bodo, boste prebrali, prebrala vaša priporočila. Ja, potem pa so bile omenjene še določene druge zadeve povezane z organizacijo, seznam udeležencev, eh, pa recimo kakšno hrano strežemo, kakšno okrepčila. Še enkrat, torej najlepša hvala. Boj proti revščini nikakor ni lahek. Tega se vsi zavedamo in vemo, da zmage ne bomo dosegli čez noč. Biti moramo ustrajni in v imenu Evropskega parlamenta vam obljubljam, da bomo z vami sodelovali ne le v okviru zakonodajnega dela, ki ga tukaj upravljamo, ampak tudi pri organizaciji še več dogodkov na to temo. Najlepša hvala. Vi slutar inte riktigt än, men mycket snart. För... Ja. V zaključek bi se vam rad zahvalil. Hvala lepa, Libor, za to pobudo. Hvala lepa, Izabel. Hvala lepa podpredsednikoma Evropskega parlamenta. Hvala lepa, da ste nam dali tako čudovito dvorano, ki kaže tudi na pomen eh, tega našega srečanja in veseli me, da smo imeli tako plodno in učinkovito izmenjavo mnen v Evropskem parlamentu. Za stopam EVSA in izkazalo se je, da lahko države članice oziroma zastopam odbor za ekonomske in socialne zadeve in eh, veseli me, da se je izkazalo, da lahko Evropski parlament in pa um, odbor za ekonomske in socialne zadeve tako tesno sodelujeta. Vsi se moramo zauzeti za trajnostno Evropo in po trajnostno Evropo. Razumem več vidikov, ne le gospodarsko eh, in socialno dimenzijo, ampak tudi okolje in pa eh, trajnosten mir. Oglejte si zgodovino Evrope. Poleg tega se zahvaljujem tudi tolmačem. In za zaključek bomo slišali kratek koncert, malo glasbe, prav posebno pesem, ki je bila pripravljena posebej za ta dogodek. Slišali boste tudi besedilo mislim, da nam bodo besedilo te pesmi tudi prebrali. Ali bi lahko tolmači, prosim, prevedli to pesem? Please. Och jag får säga så här då att, eh, och jag kan säga det redan nu, I can take it in English so, so everybody can understand even if you don't have the headset. One o'clock. Mogoče bi v angleščini nadaljevali, tako da ne boste potrebovali slušalk. Ob 13. morajo tolmači zaključiti s svojim delom. Torej, pesem bo brez tolmačev, ampak besedilo bomo najprej prebrali. Oh, please. J'ai un bateau, c'est une galère. Mon port. Imam um, Chone in moje pristanišče je revščina, premetava me sem in tja, iščem več upanja, sem glasbenik eh, na metroju. Vse skupaj je črna luknja, ampak od vagona do vagona se pojavlja določeno upanje. Zmrzujem pod lučjo, zmrzujem na asfaltu, poskušam najti nekoliko upanja moj je upanje, na koncu so majhni oglasi, kjer najdem določeno upanje. Vidim oziroma sedim na cesti, ljudje me gledajo skozi okno in v vrtu najdem določenega upanja. Eh, vidim določeno upanje. Upam, oziroma postal sem pomorščak, ko sem bil let, star 16 eh, let, eh, vozim se v svojem čovnu, premetavam me sem in tja, prosim, dajte mi nekaj upanja. Le texte est de Loïc Jubin et la musique de Loïc de Yves Mornay, pardon.